v naših vrstah pozdravim posebno gostjo, skupaj z delegacijo. Zelo nas veseli, da je z vami tudi delegacija brazilske vlade in parlamenta. To je za nas eh, izredno pomembno srečanje. Vemo, kako velike dosežke in kako zelo visoko hitrost razvoja beleži Brazilija, kar ima tudi pomemben vpliv na odnose med Brazilijo in EU. Zato še enkrat zahvala in Lepo pozdravljeni tu na zasedanju odbora za kmetijstvo Evropskega parlamenta. Še enkrat torej toplo pozdravljeni, gospa ministrica Katja Abreu. Kot rečeno že prej, delegacijo sestavlja številčna skupina parlamentarcev, vključno z senatorko Lemos, senatorjem Nastasjom, senator Martins, gospod Filio eh, Abreu, gospod Kaleto, tudi gospod eh, Koviner. v delegaciji je tudi. Veleposlanik oziroma veleposlanica, vse prav lepo pozdravljam. Tu v imenu Evropskega parlamenta pa je tudi gospod eh, Zorinjo kot eh, vodja delegacije za odnose EU-Brazilija. Kot rečeno že prej, je gospa ministrica izrazila željo, da bi tekom svojega obiska v Evropski uniji obiskala tudi Evropski parlament. Vemo, kako pomembni so odnosi med uh, našimi gospodarstvi. Vemo, kako močno je brazilsko kmetijstvo, kako močan je brazilski izvoz. Tako da mislim, da se imamo o čem pogovarjati. Še enkrat toplo pozdravljeni v naši sredi in izvolite, gospa ministrica, beseda je vaša, potem pa bomo za besedo prosili še naše koordinatorje političnih skupin, temu pa sledijo tudi vprašanja posameznih poslancev in poslank. Mislim, da lahko kar začnemo, kajti čas še prehitro teče. Še enkrat pozdravljeni, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala za vse komplimente in eh, za besede dobrodošlice ki ste jih eh, izrekli meni in naši delegaciji. Eh, lep pozdrav vsem poslancem in poslankam v Evropskem parlamentu, eh, tudi v imenu moje domovine Brazilije. Prav tako lep pozdrav vsem strokovnim sodelavcem Evropskega parlamenta. Naj povem, da smo že bili na pomembnem sestanku v Parizu, danes smo v Bruslju, potem se bomo podali še v eh, Ženevo. Z nami je tudi predsednica odbora za kmetijstvo v senatu in pa gospa eh, Žabru, ki je tudi predsednica odbora v spodnjem domu parlamenta. Tu je tudi senator iz eh, province Rio Grande do Zul. in tudi senator iz zvezdne države Santa Katarine in eh, tudi predstavniki drugih entitet. Hvala tudi beli poslanici za organizacijo srečanj tu v Bruslju in hvala tudi vsem eh, ekspertov in tehničnih sodelovcev, ki nas spremljajo na poti tu v Bruslju. Gospod eh, predsednik odbora, poslanke in poslanci, vsi prisotni. Moram reči, da mi je v veliko čast, da lahko nagovorim člane odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropskega parlamenta v svojstvu ministrice za kmetijstvo Brazilije. Dovolite mi, da najprej povem par besed o moje državi, kar zadeva proizvodnjo kmetijskih proizvodov in živil in tudi kar zadeva dobavo hrane eh, vsem prebivalcem tega planeta. Dejstvo je, da ko gre za vprašanje hrane, je ključnega pomena, da proizvajamo dovolj hrane za vse prebivalstvo in da je ta hrana na voljo prav vsem, brez izjeme. No, zadnjih 20-30 eh, let, eh, kljub razlikam v stopnjah rasti med eh, razvitimi državami, državami v razvoju ali hitro raztočimi državami, beležimo napredek v smeri odprave najbolj ekstremne revščine. Nikoli prej v zgodovini namreč ni prišlo do tolikšnega premika na desetine, celo stotine milijonov tretjina američanov in azicov je izstopilo iz sveta izjemne revščine in vstopilo v svet dela in potrošnje. No, ta napredek je dejansko velikanski izziv za kmetijsko pridelavo. In sicer to velja za večino držav, v katerih je izkoriščenost kmetijskih zemljišč na skrajni meji. No, obenem pa prebivalstvo še naprej raste in kot vemo, ocenjujemo, da po leta 2050 več kot 2 milijardi prebivalcev in eh, potrošnikov. In zato je pred nami zelo velik etični in tudi praktični izziv. Potrebujemo več kakovostne hrane, ki bo na voljo vsem Če ne bomo uspeli zagotoviti zanesljive oskrbe s hrano na globalni ravni, potem se ne bo možno izogniti velikim uh, premikom in uh, neenakostim med posameznimi celinami. No in Brazilija bi lahko bistveno prispevala k tovrstnemu povečanju kmetijske proizvodnje, kajti kot rečeno je površine naše države 8 milijonov kvadratnih kilometrov, kar je ogromno, ampak le 28 odstotkov te površine odpade na kmetijska zemlišča. Če od tega odštejemo tudi infrastrukturo, eh, vodna telesa in eh, mesta, potem v eh, Braziliji ostane le 61 odstotkov razpoložljivega ozemlja, ki pa je zaenkrat še popolnoma ohranjeno z vidika eh, biotske raznovrstnosti. Naša zakonodaja je na tem področju ena najstrožjih in najnatančnejših eh, na svetu, tako da imamo še ogromno nevrskega prostora, eh, kar zadeva zemljišča, ki jih je še možno izkoriščati ali kar zadeva izboljšanje produktivnosti nizkoproduktivnih eh, zemljišč. Enako velja tudi za neizkoriščene pašnike. Vse velike proizvajalke hrane na svetu, eh, Evropa, ZDA, Kitajska, eh, Indija, poleg vseh teh je Brazilija zabeležila največji porast produktivnosti od 70. let naprej, ko smo začeli z kmetijskimi reformami. Ves ta čas smo zadnjih 20 let beležili zelo stabilno rast produktivnosti naših kmetijskih zemljišč in uspelo nam je ohraniti več kot 50 milijonov hektarjev, ki jih uporabljam izključno za proizvodnjo žitaric. S kmetijskimi eh, tehnologijami namreč uspevamo izboljšati našo proizvodno, predvsem proizvodne številke. Upoštevajoč, da se bodo pogoji, eh, da bodo pogoji ostali nespremenjeni, bomo v prihodnjih 20 letih lahko za 50 milijonov ton povečali proizvodnjo eh, žitaric in 11, za 11 milijonov eh, ton proizvodnjo govejega mesa in svinine. Treba je vedeti, da je naša proizvodnja zelo konkurenčna na globalni ravni. Iz jasnih razlogov imamo eh, strogo, strogo okoljski nadzor, na podlagi katerega Amazonijo ohranjamo zaščiteno, vse čas pa tudi v realnem času nadziramo sečnjo gozdov. Vsaka plantaža mora ohranjati naravno vegetacijo na vsaj 21 odstotkih eh, svoje površine, pa naj gre za območje Amazonije ali za katerokoli drugo območje. To je torej v skladu z zakonodajo, ki zahteva zaščito amazonskega področja. naša konkurenčnost deloma izhaja tudi iz naravnih danosti in eh, delno tudi iz naslova tehnološkega napredka in inovacij, kar nam omogoča vzpostaviti takšno kmetijstvo, ki je prilagojeno tropskemu podnebju. Zelo sem tudi prepričana v prednosti, ki jih prinaša mednarodna trgovina. Potrošnikom omogoča boljše proizvode po nižji ceni, obenem pa na ta način države lahko tudi eh, izboljšajo uporabo svojih eh, kmetijskih zemljišč. Mednarodna trgovina zbližuje ljudi. Gre za preteklih 20 eh, let napredka, o katerem lahko danes tu poročam in na tej podlagi lahko tudi danes eh, najavim vzpostavitev prostotrgovinskega območja med eh, skupnostjo Mercosur in EU. Izmenjava oziroma trgovanje s storitvami in eh, proizvodi je nekaj, kar se mora začeti čim prej. Nedavno sem eh, prisestovala tudi letni konferenciji organizacije OIE, kjer eh, so tudi Brazilijo razglasili za državo prosto uh, eh, svinske kuge. No, v zadnjih letih smo si močno prizadevali za to, da se naša država razglasi za eh, prosto eh, bolezni, kajti kakovost naše svinjine je priznana po celem svetu in zato si želimo, da bi to svinjino lahko v prihodnje izvažali tudi v Evropsko unijo. Upamo, da bomo v prihodnje lahko začeli tudi s pogovori s pristojnimi organi v Evropski uniji, eh, kar zadeva medsebojno priznavanje. Upamo tudi na ustrezen veterinarski sporazum med EU eh, e in Brazilijo, na podlagi česar bomo tudi olajšali trgovinske tokove med Brazilijo in Evropsko unijo. To je nekaj, kar bo trgovino še nadalje olajšalo sploh kar zadeva govedino in proizvode iz živalskih beljakovin. Prebivalstvo in posamezni gospodarski subjekti še niso tako zelo odprti, kot je Evropska unija, namreč še vedno obstaja določeno nezaupanje do globalne trgovine in še vedno številni sanjajo o uh, gospodarski in kmetijski avtonomiji. To so sanje iz preteklosti, kajti pomembno je, da se svetovna gospodarstva povezujejo in da se odpravljajo meje. S pomočjo sodobnih komunikacijskih orodij smo namreč vsi med seboj povezani. Tudi proizvodne verige ne poznajo več državnih meja. In, eh, poskušamo delovati na celotnem planetu. Ves čas svojega obiska ta teden bom podarila, da želi Brazilija krepiti svoj večstranski eh, trgovinski sistem tudi v kontekstu svetovne trgovinske organizacije. Želimo tudi spodbujati razvoj kmetijstva in eh, vključiti multilateralni sistem v krog iz Dohe. Ampak v krogu iz Dohe ne vidimo zgolj trgovinskih pogajanj, temveč od tega pričakujemo več. Pričakujemo tudi regionalna partnerstva, na podlagi kateri bo ponovno možno uvesti regionalno sodelovanje. Brazilska vlada namreč polaga velik pomen v sklenitev sporazuma z Evropsko unijo unijo. Pripravljeni smo se o tem eh, čim prej pogajati, eh, želimo čim prejšnji eh, podpis in menimo, da razmere na področju kmetijstva tu ne smejo predstavljati nekakršne ovire. Protekcionizem v kmetijstvu je bolj kot v industriji pomembna ovira za nadaljni razvoj na globalni ravni in to lahko na ravni celotnega sveta povzroči nepredvidene negativne posledice. Mnenja smo, da sodoben svet predstavlja velik dosežek človeštva. Ljudstva, ki so se stoletja bojevala, zdaj sodelujejo. Evropska unija je uresničila veliko tistega, kar se je nekdaj zdelo nemogoče. Tudi nam to lahko uspe in v to sem prepričana. Vsakič, ko sem tu v Evropi med eh, prebivalci Evrope vedno bolj verjamem v to. Hvala lepa. Čekuje, minister. Najlepša hvala, gospa ministrica, za to predstavitev oziroma za vaš uvodni nastop, ki je bil vsebinsko zelo bogat. Obenem pa naj povem, da so vaše besede na račun Evropske unije, da je to ena najlepših institucij na globalni ravni. Tu lahko povem, da se nam je kar milo storilo ob teh vaših besedah. No, kot rečeno, zdaj prehajamo na predstavitve koordinatorjev, najprej gospod Des v imenu skupine ALS. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vam, gospa ministrica Katja Abreu, za vašo prisotnost v Evropskem parlamentu, v odboru za kmetijstvo. V nemškem Bundestagu sem bil deset let vodja nemško-brazilske skupine eh, prijateljstva. In eh, z brazilskim kolegom me veže veliko prijateljstvo od eh, tedaj. Prvi krat sem bil v Braziliji leta 1988 in eh, lahko vam čestitam, kajti od tistih časov se je v Braziliji mnogo spremenilo na bolje. Leta 1988 smo bili še vedno priča temu, kako se deževni gost brutalno spreminja. Danes so pogoji drugačni in eh, mislim, da pogosto Brazilijo neopravičeno eh, kritizirajo. Kot pravite, je še vedno več kot 80 odstotkov zemljišč na, v Braziliji biotopov, eh, torej nedotaknih zemljišč in kot človek leti nad Brazilijo z letalom, nikakor ne more govoriti o tem, da prihaja do golosekov povsod. Ne, pri kmetih, ki sem jih obiskal v Mato Grosu, kjer eh, en kmet obdeluje 3000 hektarjev, 30 tisoč hektarjev, 7 tisoč hektarjev je nedotaknjenih, eh, pa tudi druga, druge površine so danes v bistveno boljšem stanju kot pred 20 leti. Tudi kmetje želijo, da njihova zemljišča ostanejo rodovitna. Omenjali ste eh, trgovino, no to je pomembno, da sta obe strani pripravljeni na sodelovanje. Že v preteklosti sem pogosto dejal, da je izredno težko in tudi sami ste to dejali, da je težko je v Brazilijo kaj uvoziti, tudi tu so velike težave. Spomnim se, da smo hoteli darovati zdravila za bolnišnico v Mato Grosso in eh, štiri mesece so bila ta zdravila na carini predtem so jih sprostili. To je nekaj nemogočega in zato mislim, da moramo na obeh straneh delati na tem, da to vrstne trgovinske ovire odpravimo. Naš problem, eh, problem evropskih kmetov, ki je manj problem brazilskih kmetov, je, da našim kmetom predpisujemo pogosto standarde, ki jih težko spoštujejo in potem pravimo, da mora tudi preostali svet izpolnjevati te standarde standarde. Ne bom zdaj tratil preveč časa, ampak vendarle mislim, da je pomembno to, kar sem že dejal v tej sredi, mislim, da to z veseljem ponovim tudi pred vami, brazilsko ministrico za kmetijstvo. Če bi bil še enkrat star 25 let in bi se izbral, in bi se izbral poklic eh, kmeta, bi se vsekakor eh, odpravil v Brazilijo. Danes sem že prestar za to, ampak vseeno dobrodošli v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala tudi za vašo osebno izpoved. Ne vem, kako bi, bi šel Albert, z motorjem ali kako drugače? No, vseeno. Gospod De Castro, nekdani ministr za kmetijstvo Republike Italije. Hvala lepa, predsednik, v imenu naše skupine, skupine Evropskih socialistov in demokratov v studiju se toplo pozdravljam, gospa ministrica Katja Abreu v našem odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja. Hvala tudi za vaše uvodne besede. Vsekakor je tema zanesljive oskrbe s hrano eh, eden temeljnih problemov, eden ključnih izzivov, s katerimi se soočamo, namreč kako nahraniti eh, vse večje prebivalstvo, vse številčnejše prebivalstvo. In eh, To seveda izhaja iz tudi izredne rasti in razvoja vaše države v zadnjih letih. To je eh, rast, ki je vašo državo naredila za eh, vodilno izvozo številnih kmetijskih proizvodov, eh, tudi tistih, kjer je Evropa velikovoznik, naprimer soja. Bi pa rad tu izpostavil še en izreden projekt, ki mislim, da so ga prvič uvedli ravno v vaši državi gre za program Phone Zero. Gre za program za odpravljanje lakote v vaši državi in to ni le stvar socialne politike. Eh, pogosto se govori o tem izrednem projektu, o rezultatih tega projekta, ampak ne govori se o tem, da poleg socialne politike eh, ta projekt zahteva tudi ustrezno kmetijsko politiko, ki je omogočila ta izreden rezultat o katerem je govora tudi te dni v Milano na Expo. Še enkrat hvala lepa in eh, veselilo bi me, če bi nam lahko povedali kaj več o tem pomembnem dosežku vaše države. Najlepša hvala, zato da ste se držali predvidnega časa. Gospod Janoš Vojčehovski. dve minuti. Se bi kasneje javil. Dobro, potem pa gospa Senra. A ne, se upravičujem, gospa Müller. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa ministrica, najlepša hvala za mikrofon za govornico, lepo prosim. zdaj deluje. Da. Sama sem bila v Braziliji leta 2012 z delegacijo Republike Nemčije in bila sem res navdušena nad tem, kako se trajnostno izkoriščajo zemljišča v intenzivnem kmetovanju. Obenem pa se ohranja veliko eh, pašnikov in nedotaknih biotopov. Nemčija vedno znova oživlja razpravo o goloseku v deževnem gozdu in o genetsko spremenjenih eh, proizvodih, ki izhajajo iz vaše države. In zato imam tu konkretno nekaj vprašanj. Soja, ki jo mi uvažamo, je večinoma soja, ki izhaja iz gensko spremenjenih eh, semen. Zanima me, koliko površin sploh še je v Braziliji, kjer se uporablja klasično eh, seme, torej brez eh, GSO. Kajti ravno na Bavarskem smo sklenili sodelovanje z Brazilijo in eh, v tem kontekstu nam zagotavljajo, da dobivamo tradicionalno pridelano sojo brez gensko spremenjenih organizmov. In zato je za nas zelo pomembno, da omenjate tudi razvoj, raziskave in razvoj. Ko smo bili mi takrat eh, v Braziliji, so nam kmetje sporočali, da zaradi usmeritve razvoja in raziskav na državni ravni eh, praktično prisiljeni uporabljati semenski material, ki zagotavlja višji donos in ki je torej eh, gensko spremenjen. Še tretje področje, tretje področje pogajanja o sporazumu TTIP med EU in ZDA. Ali menite, da za brazilske proizvajalce to predstavlja kakršnokoli slabost oziroma kako vi vidite povezavo med tem sporazumom in sporazumom EU-Mercosur? Hvala lepa. Hvala lepa, gospa ministrica. Naj vam čestitam za to, kar pravite, da ste dosegli, da ste uspeli odpraviti lakoto v Braziliji. No, prihajam iz Galicije in tam govorimo podobno kot, kot vi. No, gospa ministrica, hotela sem vas eh, opozoriti na to, da na jugu Evrope revščina narašča in tudi lakota je na pohodu. In zato me zelo zanima, kakšne so vaše izkušnje. Ali ste dejansko dosegli zastavljene cilje omenjenega programa. Me pa tudi zanima, kaj menite o tem, kar eh, želijo številna ljudstva v tem svetu, namreč, da bi sami proizvajali dovolj hrane zase. Predvsem imam v mislih Afriko. Če bomo poskušali vso hrano tega sveta proizvajati samo, naprimer, v Braziliji in v Evropi, potem bo to spet cilj, ki ga bomo postavili pod vprašaj. Dajali ste tudi, da želite izvažati govedino in svinino v Evropsko unijo. Mi smo danes že govorili o globoki krizi, s katero se soočajo proizvajalci in predelovalci v Evropski uniji, ravno zaradi ruskih sankcij, ki onemogočajo naš izvoz. Ste mislili tudi na male družinske eh, kmetije? in vpliv, ki bi jih eh, utegnil vaš izvoz imeti na nje. Hvala lepa. Naslednja govornica. Hvala lepa, dobrodošli. Lansko leto sem uspela obiskati vašo prelepo državo in moram reči, da je name res naredil velik vtis. Eh, ogromen nabor resursov, ki jih imate eh, na voljo in eh, tudi vsa prizadevanja jih vlagate v izgradnjo prejčne družbe. Kot predstavnica zelenih me zelo skrbi hitro izguba biomase v Amazoniji in tudi v drugih območjih. Glede na letošnja pogajanja o podnebnih spremembah, bi rada opozorila ravno na to vprašanje, na vprašanje podnebnih sprememb. Brazilija, kot vse države, že trpi posledice podnebnih sprememb, sploh z vidika pomankanja vode. 34. poročilo rimskega kluba nakazuje, da je brazilska Amazonija pod velikim pritiskom zaradi življenskega industrija, energetike in rudarstva, ki skušajo odpraviti ustavno zaščito tega območja v Braziliji. Sama prihajam iz družnega kraljestva, države, ki je svet popeljala v dobo industrijske revolucije in zato se čutim zelo odgovorno za zgodovinske podatke glede izpustov CO2. In zelo pomembno je, da Brazilija ohrani svoje državne gozdove, kajte mi smo že uničili ogromen delež naših gozdov kot bogata velika država bo Baltersidija igrala ključno vlogo eh, pri prihajajočih pogajanjih. In dejstvo je, da bo dogovor temeljil na dogovoru med tradicionalnimi industrijskimi državami in eh, hitro raztočimi državami, ki imajo tudi še veliko naravnih eh, virov. Zanima me, ali ima Brazilija že kakšen predlog v mislih glede ohranjanja amazonskega eh, državnega gozda v korist celotnega človeštva. Bardzo dziękuję, pan poseł Agniu. Hvala lepa, gospod Agniu. Well, good afternoon, minister. Lepo pozdravljeni, gospa ministrica. Že to, da se omeni smo, vaša država um, pred našimi življenjorejci, um, to povzroči strah um, res, kajti v vsakem pogledu nas uh, lahko premagate praktično uh, eh, posod, kajti vaš državi um, je površina dovolj, uh, cene so nizke, lahko gojite veliko predelkov tekom leta. Skratka, našo celotno industrijo bi lahko um, v bistvu uničili. To je zelo zaskrbljujoče za naše. Tako smo odvisni od vas um, glede bilakovin, torej soje iz Brazilije. Mar se kdo bi rekel, ja, sve, to je prosta trgovina, vse je v redu. Ampak Zdaj bi lahko v bistvu um, polit, iz političnih razlogov ali pa iz drugih razlogov, naprimer zaradi podnebnih sprememb, um, bi lahko um, odpravili izvoz v našo državo in potem bi mi ostali na suhem. Pa še nekaj. Um, prej ste omenili svinsko kuho in pa um, splošno zdravje, ampak niste omenili uh, slinovke in parkloke. Uh, Slinovka in parkloka. Mislim, da je še vedno prisotna v Braziliji, uh, še vedno um, cepite živali proti temu, um, torej To pomeni, da to še vedno obstaja. Ali bi nam lahko povedali zadnje informacije, kajti pred 14 leti smo imeli pri nas velike težave s tem v zvezi in mislim, da naši proizvajalci ne bi želeli še enkrat takšnih omejitev kot v preteklosti. Pa še nekaj. Mislim, da niste opustili baterijske, um, baterijske reje. Um, gotovo se še vedno zanašate na to. Torej, kaj počnete na tem področju? Ehm, tukaj v Evropi nihče ne more um, ehm, proizvati jajc iz baterijske reje. Kako je pa s tem pri vas? Hvala. Čenkuje tej, tej čenjši popoldne. Najlepša hvala. Še gospod eh, Zorinjo, podpredsednik delegacije EU Brazilija, izvolite. Dobro, gospod predsednik, gospod minister, komu viceprezident za delegacijo. Dobrodošli, gospa ministrica. Odnosi med vašo državo in pa EU in pa med Evropo in pa AKP državami eh, ter pa Latinsko Ameriko. Vse to je zelo pomembno z strateškega vidika. Naslednji teden bomo tukaj gostili Eurolat in potem še naslednji teden bomo pa imeli v Bruslu še medvladno srečanje med EU in pa um, eh, Silakom. Sedaj je ta vaš obisk odlična priložnost za to, da govorimo tudi o globalizaciji. V tem procesu globalizacije, kar so začeli angliži, um, pa moramo danes izboljšati kulturne vrednote, ter pa humanistične, ter pa politične vrednote, ki so um, za nas značilne imamo skupne interese na številnih področjih. Je pa res, da so včasih naše vrednote nekoliko različne. Kot ste povedali, gospa ministrica, želimo univerzalnost trgov, želimo zmanjšati oziroma odpraviti ovire. Prav tako želimo izboljšati trajnostni razvoj. Sedaj imamo odlične instrumente na voljo in to pomeni tudi marsikaj za številne proizvode. Seveda imamo tudi konflikte med seboj in pa spore, tudi naprimer glede standardov med drugim. No, vseeno pa, um, gospa ministrica, gotovo se strinjate, lahko rečemo tole. Rešitev, kako premagati te ovire, mislim, da je sodelovanje in neka splošna globalna rešitev je smiselna. Zato mislim, da res potrebujemo to ta sprazum med EU in pa Merkosurjem glede proste trgovine. In prej ste dejali, eh, to je bilo lepo slišati, da boste naredili vse v svoji moči, zato da bi dejansko to spravili v prakso. Vemo, da imamo nekatere eh, politične težave v državah eh, Merkosurja, pa tudi v Evropski uniji, kar pomeni, da je izziv še toliko bolj kompleksen. No, ampak prav zato, gospa ministrica, prav zato potrebujemo še večji politični pogum in pa odločenost. Upam, da bo ta vaš obisk uspešen za obe regiji in da bo to tudi eden izmed ključev uspeha za dogovor med nami in Merkosurjem. Hvala. Daljše bi povedži pani panu poslu. Prehajamo na prispevke posameznih poslancev. Prosim, da se umete na eno minuto pan posel Rebega. Poslanec e, Rebega. E, bine ați venit, doamna ministru. Am două întrebări foarte scurte. Hvala, dobrodošli, gospa ministrica. Imam dve krajši vprašanje. Brazilija je ena izmed glavnih proizvajalcev uh, gensko spremenjene soje. In pa glede na to, da ja, tukaj sem uh, Dobrodošli, gospod ministrica, še enkrat. Torej, še enkrat. Glede na to, da je Brazilija ena izmed glavnih proizvajalk um, gensko spremenjene soje in pa glede na to, da so države EU ena izmed glavnih uvoznic takšne soje, me nekaj zanima. Kaj mislite o tem, da bi tudi vi izvajali usklajene evropske standarde? Kajti od tega leta dalje ima vsaka država pravico, da se odloči, ali bo uh, imela na svojih tleh oziroma tudi predelovala gensko spremenjene organizme. Pa še nekaj, prej ste menili projekt, da bi podpirali mlade kmete v Braziliji. Kako ste? Hvala lepa, gospod Vojčehovski. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi za današnji sestanek, gre za zelo zanimive informacije v zvezi z brazilskim kmetijstvom. Imam pa tri vprašanja za naše goste. Najprej, kar zadeva posledice reforme trga sladkorja, ki smo jih pred nekaj leti izvedli v Evropski uniji, s tem smo tudi omejili proizvodnjo sladkorja v Evropski uniji. In to ima tudi pomembne posledice za naše eh, kmete. Zanima me, kakšne posledice je to imelo na trg sladkorja v Braziliji, sploh upoštevajoč uh, brazilske kmete, koliko je porasla njihova proizvodnja, uh, koliko je porasel njihov prihodek iz naslova proizvodnja sladkorja. To je prva stvar. Druga stvar, zanima me, kako je z eh, vprašanjem dobrega počutja živali. Torej, kako brazilska zakonodaja mm, to predpisuje in predvsem tudi, kako to izgleda v praksi. Torej, ali beležite tu napredek, ali se standardi izboljšujejo, se pravi, ali je to zadeva, ki jo ima vaša vlada v mislih. Hvala lepa gospod Smith. President, thank you. Um, Minister, you... Hvala, predsednik. Gospa ministrica, dobrodošli. Tudi sam sem bil v vaši čudoviti državi lansko leto. Tam sem bil, um, da bi pogledal katarinsko industrijo. Um, kakovost vašega mesa sicer ni tako odlična kot na škotska, ampak še vedno zelo, zelo dobra. Uh, moram reči, da um, so standardi um, pri vas odlični uh, glede genetike, kot tudi glede dobrega počutja živali. Skratka, odličen napredek, to z veseljem priznam. Sveda, trgovina mora temeljiti na istih standardih, glede tega, kaj um, dovolimo na naših uh, trgih in pa kaj izvažamo. In res je, da eh, napredek pri dobrem počutju živali je bil dosežen, ampak kar je gospod um, Egnjo um, omenil, um, to podpiram, sploh cepljenje glede um, Slivak in pa Parklo, ker to povzroči veliko težav pri nas. Pa še nekaj, kar je omenil gospod Egnu, torej glede um, suverenosti. To je pomemben del um, naše varnosti, torej moramo um, ohraniti tudi infrastrukturo glede proizvodne hrane pri nas v Evropi um, in seveda uh, ne moremo seveda zanašati na globalni trg uh, za naše potrebe. Uh, um, seveda včasih imamo dohodkovno podporo pri nas, vi pa imate nepovratna sredstva, treba konkretne dejavnosti. Ali mislite, da bi se lahko mi, eh, ki od vas naučili, glede tega, kako mi podpiramo tukaj v Evropi naše kmete? Hvala. Činkuje, pa po samozomu. Oui, merci, prezident. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa ministrica. Brazilija je velika kmetijska država um, in to je dobro, ampak moram reči, da um, sem francos in uh, obžalujem um, vašo gensko spremljeno sojo, kajti um, ogromen del um, te soje potem prihaja sem, um, prav tako ogromno um, gensko spremljenega mesa. Prav tako je problem tudi krčenje gozdov, kar vpliva tudi na biotsko razvrstnost, kar um, je problem za nas vse. Sedaj um, ste v 40 letih porabili ogromno uh, površin za to sojo, prav tako ste tudi šesti največji proizvajalec emisij toplogrednih plinov na svetu. Vaša agresivna politika je vezana tudi na um, to, da imate v Braziliji um, v adres in pa druge multinacionalke, uh, naprimer Tyson Food, uh, ki je specializirana za preotnino. Sveda želijo vsi povečati produktivnost, tako da bo leta 2020 uh, Brazilija. Uh, um, dobavlja okoli polovico mesa in papirotine na svetu. Treba imam dve vprašanje. Kakšna je zakonska ureditev v Braziliji glede um, reje živine in pa kakšni so vaši stroški uh, glede živine, torej predvsem glede govedine? Hvala. Doamna parlamentul european și felicitări pentru discuție hvala. Dobrodošli v Evropskem parlamentu, gospa ministrica, in čestitke za odličen, zelo živahen govor odprej. Eh, sama sicer nisem bila v Braziliji, ampak izmenjava dobrih praks pa mislim, da je zelo, zelo pomembna, sploh za našo državo, kjer lahko seveda govorimo o voditeljstvu in pa o učinkovitosti. In v zadnjih letih moram reči, da sem opazila to, da ko gre za profesionalizem in pa za strokovnost, eh, ženske igrajo zelo pomembno vlogo pri razvoju tradicionalnih aktivnosti na podeželju pri vas. Prav tako zagotavlja večjo stabilnost. Obenem pa uh, je kmetijstvo zaradi tega bolj moderno. Kakšna je vloga žensk v kmetijstvu, po vašem mnenju, in kako lahko podpiramo ženske na podeželju? To me zanima. Kaj lahko storite za to v Braziliji? Imate kakšno zakonodajo za to, kako podpirati ženske v kmetijstvu. Hvala. Gospod eh, predsednik, hvala lepa, gospod ministrica, dobrodošli v Ruskem parlamentu. Pokazali ste, eh, da se produktivnost v Braziliji precej izboljšala. Kaj pa redistribucija oziroma razdelitev? Kaj pa to? seveda je treba prehraniti celoten svet, eh, ne pa samo povečati produktivnost, to ni vse. In potem še kaj pa eh, eh, neenakomerna porazdelitev lasništva zemlje. In pa naprimer to, da se špekulira zemljo, ne pa samo kmetuje na zemlji. Ali bi lahko skupaj z Evropo sprejeli ukrepe za to, da bi se borili proti špekulaciji na področju zemlje, tako da bi na ta način mali kmeti dobili ustrezno podporo kajti ravno mali kmetje pogosto prispevajo eh, k boljši prehrani na svetu. Prav tako ste omenili tudi to, da imate pri vas veliko različnih tipov pokrajin oziroma zemlje. Ali mislite, da bi lahko bolje zaščitili pragost ali morda potrebujete kakšne dodatne ukrepe s tem v zvezi? Pa še eno vprašanje. ali menite, da bomo imeli v prihodnosti v Evropi uh, zadosti um, proizvodov, ki ne bodo gese o proizvodi. Mislim, da je to odlično zagotoviti tudi um, sedaj v zvezi z prostotrhunskimi pogajanji. Hvala lepa. Hvala lepa. Zastavili ste si jasne cilje, ampak tudi pri nas smo si zastavili cilje, predvsem z vidika uporabe biogoriv. 10 odstotkov bioetanola bi želeli začeti uporabljati. In pri uporabi biogoriv naj bi spodbujali tudi večjo diverzifikacijo na področju kmetijstva, zagotovili bi tudi večjo zaščito narave in okolja v Evropi, poskrbeli tudi za več akterjev, ki bi bili aktivni na tem področju. V Evropi smo se potem odločili, da bomo ta cilj zmanjšali za polovico. Brazilija izvaža veliko bioetanola, ki ga pridobiva iz sladkorne pese. To pa počnete na račun deževnega pragozda in tudi na škodo narave nasploh. Zato vas sprašujem, ali je sprememba rabe zemlišč imela tudi vpliv na uporabo biogoriv. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospa ministrica, da ste prišli sem eh, in predstavili vaše kmetijstvo. Ja, tukaj sem v prvi vrsti. Tukaj Prej ste omenili eh, mednarodno izmenjavo oziroma trgovino. Torej, eh, ali Brazilija še vedno verjame v svetovno trgovinsko organizacijo, me zanima. Eh, vi ste tudi začeli sklepati dvostranske sporazume. Ali menite, da ima ta kruh iz dohe sploh kakšne možnosti za uspešno rešitev, sploh glede kmetijstva? To me zanima. Hvala. Ja, ja. pani ministerin! E, wir haben hier in europa das problem dass die se subvencije namenijo velikim kmetom. Vi imate podoben problem uh, v Braziliji, sploh glede na poročilo OECD, ki se nanaša na neposredne subvencije. 3 eh, milijarde za leto 2004 smo imeli potem 10 eh, milijard leto 2010 in te subvencije se pogosto potem upravljajo tudi za špekulacije. Vi ste eh, tudi ministrica za kmetijstvo in zanima me, ali obstaja kakšna potreba po večjih obsežnejših reformah, naprimer to, kako bi zagotovili večje število delovnih mest tudi za razvoj podeželja da bi se tako tudi borili proti rakoti. Pa še nekaj, ali uh, obstaja kakšna širša koordinacija glede tega, kaj se dogaja v Braziliji pri tem, ali bi lahko naprimer um, različne sektore in panoge uh, bolje povezali, to me zanima. Hvala. Ja, danga, hvala lepa. Predsednik, hvala lepa ministrica, da ste prišli na ta sestanek odbora in hvala lepa za to, da lahko razpravljam z vami. Eh, par vprašanj najprej, GSO. Kako poteka razprava v vaši družbi v zvezi s GSO? To kot prvo, potem kot drugo. Uporaba etanola oziroma biogoriv. Kakšno je trenutno stanje pri tem v vaši državi? Pa še tretje vprašanje, to, kar so že drugo menili. Uh, namreč govorimo o reformi in pa o ravnotežju med malimi in velikimi kmeti. Ali imate pri vas kakšno definicijo tega, kaj je veliko kmetijsko gospodarstvo, pa kaj so mali kmetje? Mi imamo včasih težave z definicijami um, in pa s to razliko med velikimi in pa malimi kmetovalci. Flanagan, hvala lepa. Zelo zanimivo vas je bilo poslušati. Nikoli sicer nisem bil v vaši državi um, poskušam zmanjšati svoj oglični otis, zato gotovo ne bom obiskal vaše države, ampak um, vseeno bomo to spremljali. Iz naše države in pa tudi iz eh, kje druge pogosto slišimo to, da želimo prehraniti svet. Uh, to je seveda odlično slišati, zelo časno, ampak vseeno pa predlagam uh, naslednje. Mislim, da države želijo pod, samo bogateti s tem. Mislim, da moramo to pošteno povedati. Bilo bi morda bolje, če bi se države same prehranevale in pa tudi tole. Če že lahko eh, izvažate več v Evropsko unijo, potem bo to seveda tudi škodovalo našim kmetom tukaj v EU. Zato me zanima, kako um, ne bi to nam koristilo. Pa še um, nekaj veliko odličnih vprašanj smo slišali. Uh, ali um, ste res prerekli, da je EU um, najbolj um, čudovit politični konstrukt, kadarkoli že. Ali ste res prerekli, ali je bilo uh, to napako tolmačno, kaj ti sam gotovo tega ne mislim? Um, Každe sliši, co chce slišati. Ja, vsak sliši to, kar hoče slišati. Tako, ni več eh, prošen za besedo poslancev in poslank. A, vendarle, izvolite. Posel Sebastija. Obrigado de ter vindo, señora, señora ministra. Esa pregunta no es mía. Eh, cuando llegué aquí o envié un WhatsApp. Hola. Lepo pozdravljen, ministrica. Torej, moram um, reči, da um, že 25 let poznam nekatere um, ki so uh, izgubili veliko kmetijskih površin. Um, izgubili so svojo zemljo in sedaj po vseh teh desetletjih še vedno niso dobili nazaj um, te zemlje v Braziliji. Torej, uh, ali imate kakšen načrt, ki bi omogočil to, da bi to zemljo uh, dali nazaj uh, domorodnemu prebivalstvu, uh, um, ehm, oziroma tisti, ki so to prej lastili, kajti sedaj so to prevzeli nekateri drugi. Hvala. One moment. Uh, je še pan posel Bove. Še kolega Bove kot zadnji. Uh. Lepo pozdravljeni, gospa ministrica. Hvala lepa, da ste prišli v naš odbor. Uh, večkrat sem bil v Braziliji in sem sodeloval pri številnih dejavnostih. E, sploh potem, ko smo uničevali GSO rastline Monsanta, No, ampak nasplošno moram reči, da nas GSE še vedno skrbi. Uh, imam pa dve vprašanje za danes. Glede na to, kar sem slišal, moram reči, da se bojim um, tega, da bi v bistvu predvsem pri svinini pa pri prirutnini uh, eh, v Braziliji delovali tako, da bi uh, to meso uh, izvažali še bolj v Evropsko unijo. Prej je dolga leta EU um, izrabljala um, Brazilijo sploh nekatera podjetja, ki so tam uh, delovala. To se je sedaj končalo, toliko bolje. Ampak mislim, da moramo zagotoviti tudi to, da bo uh, do trgi um, predvsem lokalno usmerjeno, ne pa toliko izvozno usmerjeno. Pa še zadnje vprašanje. Uh, omenil bi eukaliptus. Uh, Eh, to je tudi zelo pomembno. In mislim, da to povzroča vedno več težav v Braziliji, ker ti to sterilizira eh, zemljo in tudi škodi kmetom. Hvala lepa za odgovor. Kako ste? Sądzę, że teraz wyczerpaliśmy już. Tako, myślę, że zdaj wędrę izczerpali seznam prijalnych. Tako da mislim, da lahko besedo ponovno dam gospe ministrici. Ne vem, povejte, kje je lažje odgovarjati na vprašanja, v tem našem parlamentu ali v vašem nacionalnem parlamentu. Veliko težkih eh, vprašanj je bilo, ampak mislim, da so vsa kar prijazna. Ker, eh, v Evropskem parlamentu nimamo tiste tipične opozicije, eh, čeprav imamo zelo raznolike poglede in mnenja. Ampak eh, dosti komentarjev z moje strani, gospa ministrica, eh, predlagam, da vam kar takoj dam besedo. Kako se vam bo pač zdelo primerno. Thank you. precisaríamos de muito tempo para responder todas as perguntas. Hvala lepa. Ja, veliko časa potrebujem za to, da odgovorim na vse ta vprašanja. Vse na ustrezen način. No, zastavili ste veliko pomembnih vprašanj in res moram reči, da potrebujem več časa, vsaj če želim odgovoriti na vsa ta vprašanja. No, ampak vseeno, Ne bom šla čisto po vrstnem redu vprašanj. Eh, naj najprej omenim eh, GSO, torej gensko spremenjene organizme. Sploh sojo ste večkrat omenili. Že 8 let uh, sem senatorka in pa 4 leta poslanka, torej 12 let uh, sem že v politiki. in potem še ministrica par let. In vsem tem času moram reči, da smo imeli veliko težav z GSO in pa z odobritvijo GSO. In moram reči, da evropski, eh, oziroma tudi brazilski kmeti, eh, radi zagotavljajo te potrebe na trgu. treba si pogledati to, kakšne so cene živil. Seveda je treba kot prvo postati v spredje tudi zdravje, tudi kakovost živil v prvi vrsti. Tukaj mislim, da če bi poprašali veliko brazilcev, so GSO rešitev, ne pa toliko ovira. Ne mislim, da so GSO pogoj za to, da proizvedemo več in z manj kemičnimi sredstvi. Kaj ti gledajte, tudi če napačno uporabljamo kemična sredstva, tudi to lahko pomeni veliko težav za zdravje in pa tudi prav tako to poveča stroške proizvodnje. Glejte, mi smo tropska država, to moram kot prvo povedati. Mi nismo v Evropi, ampak smo tropska država, kar pomeni, da smo bolj izpostavljeni nekaterim boleznim. In z vsem tem se moramo soočati s čim večjo pragmatičnostjo na primer namenim pompaž. Stvar je v tem, da če uporabljamo samo tradicionalna sredstva, potem um, bi se naša cena zelo povišala in bi bili zelo nekonkurenčni na globalnem trgu. Skratka, moramo to tudi upoštevati. Um, za GSO smo za 50 odstotkov zmanjšali uporabo kemičnih sredstev pri proizvodimo paža na splošno. Torej, ravno zaradi GSO smo precej znižali uporabo kemičnih sredstev. Sveda nekateri eh, podpirajo GSO, drugi spet ne, to razumem in vem, da se nekateri res bojijo GSO, tudi to razumem, ampak moramo pa pogledati širšo sliko in to, kakšni so rezultati. Če si pogledamo, kako se je razvijala globalna družba v zadnjih letih, potem vidimo, da praktično vsako leto v zadnjih 20 letih smo pridobili tri mesece pričakovane življenjske dobe. Skratka, cel svet uh, je v takšnem položaju. In moram reči, da se je sedaj situacija torej izboljšala. Včasih so naprimer naši stari starši rekli, da um, je zdravje predvsem odvisno od hrane. Zato moram reči, da očitno glede na rezultate ni nobenih problemov. In mi tudi poštevamo predvsem poleg tega trg. Trg očitno sprejema GSO. In to je za nas v redu, tudi zato, ker so stroški proizvodne nižji. če pa neka država, naprimer, proizvaja hrano brez GSO, v redu, tudi to je v redu, ampak to ima potem tudi določene stroške ali pa določeno ceno. Tisti, ki lahko plača to razliko, torej višjo ceno, v redu. To lahko storijo. Ampak tega pač se mora početi vsi. Nekateri so v drugačnem položaju. Zato se treba vprašati, kaj pa lahko vsi skupaj storimo. Mislim, da se moramo pogovoriti tudi s takonjaki. Vemo, kakšno je znanstveno mnenje po svetu. Praktično po vseh celinah vidimo, da se GSO vedno bolj pogosto uporablja. Obenem pa, kot rečeno, eh, se pričakovana življenjska doba povečuje. In to res prosim, da poštevate. Pa še nekaj glede uh, nič lakote programa. Uh, več, te, več vas je stavljalo to vprašanje, torej glede tega programa. Glejte, ni nobene čarobne paličice um, pri nas. Mi smo predvsem poskušali poiskati ravnoteže. Imamo ta program in smo se začeli boriti proti inflaciji kot prvo. Uh, vlada gospoda Lule in pa potem uh, Rusev, vlada, um, vsi so se začeli ukvarjati s tem. Vsi so se začeli, začeli predvsem uh, boriti proti inflaciji. Torej, fiskalno področje in pa uh, področje inflacije sta zelo pomembna faktora. Obenem pa smo se v Braziliji tudi začeli boriti proti revščini. Tukaj ne gre samo za uh, nič lakote. Uh, to ni edini program. Imamo še potem drug program, ki se imenuje um, družinski dodatek. Torej, to je pa dodatek za tiste, ki so brezposelni ali pa zaslužijo manj kot 70 realov na člana družine. Vsak da lahko dobi takšen družinski dodatek po tem pogoji. Skratka, v, pri treh različnih vladah v zadnjih letih smo to vedno počeli, kar pomeni, da se borimo proti vsem tem problemom. Torej, uh, in proti inflaciji in proti revščini. 66 odstotkov uh, mestnega prebivalstva um, je srednji razred. Prav tako je tudi res, da imate 100 milijonov um, ljudi na podeželju. In to pomeni, da imamo na podeželju tudi veliko revnega prebivalstva, ampak eh, obenem pa veliko ljudi želi priti v srednji razred. Mi smo začeli izvajati program za to, kako povečati srednji razred, predvsem preko tehnične pomoči, tehnologije, eh, boljših kvalifikacij in podobno. Prav tako so omogočili kmetovalcem, da se med sebojno združujejo. Kajti včasih je problem v tem, da um, če so izolirani, ne morejo uspešno delovati. Ravno uh, zadruge, na primer, so lahko dobra rešitev. Torej, na primer, da kmetovalci lahko skupaj kupujo in tudi skupaj prodajo proizvode. Potem pa še nekaj glede uh, kmetijskih gospodarstv. V Braziliji od 5 milijonov, uh, lahko rečem, da je 67 hektarjev povprečna površina takšnega kmetijskega gospodarstva. Vsega skupaj za 5 milijonov kmetov. Toliko kmetov imamo v Braziliji. Če potem dodamo še Kanado, ZDA in pa Avstralijo, ki ima po 12 eh, milijonov 700 tisoč eh, kmetijskih gospodarstv. Potem vidimo, da imamo v Braziliji kar dobro porazdelitev zemlje. 10 odstotkov vseh kmetijskih površin v Braziliji je v rokah tistih, ki uh, eh, izvajo kmetijsko reformo. To je že star program ustrezne porazdelitve zemlje. 10 odstotkov torej 80 milijonov hektarov. je v rokah malih kmetov, malih kmetijskih gospodarstv. Vlada je vedno to pošteno distribuirala. Je pa res, da bi lahko še kaj izboljšali. Sveda je treba povečati prihodeh teh malih kmetov, tako da bi povečali koristi tega dostopa do zemlje. Potem še nekaj. Imamo 15 oziroma 20 odstotni izkoristek pri prodaji kmetijskih zemljišč. Potem naprej so pomeni faktori tudi tehnologija in podobno. potem uh, moram reči, da imamo še veliko, veliko problemov, ki jih moramo razrešiti. 80 milijonov hektarov. Torej se porazdeli med te ljudi in kar pomeni uh, veliko kmetijsko porošino za pridelavo žitaric. Imamo torej ogromno uh, kmetovanja na vseh teh milijonih hektarjev. Potem je tukaj še agrarna reforma, ta pa zazame 10 odstotkov nacionalnega programa. 80 odstotkov od 5 eh, milijonov uh, kmetovalcev je malih kmetov. In um, ti so v okviru štirih fiskalnih modulov to meni 320 hektarov za vsakega malega kmeta. Skratka, 86 odstotkov kmetov v Braziliji je malih kmetov vsega skupaj. Potem srednji veliki kmeti ti pa predstavljajo 12 odstotkov od teh 5 milijonov. Potem še naprej. Uh, ti so pa od um, eh, 4 do 15 modelov. lahko rečemo, da je res, da imamo velika kmetijska gospodarstva in moramo povečati produktivnost. Tudi to je res. Inovativnost in pa tehnologija sta odlični rodi za to, da povečamo to produktivnost. Na takšen način mislim, da lahko tudi posredno izboljšamo prihodek prihodek teh kmetov in tudi izboljšamo izvoz. E, našo... Kar pa zadeva samo preživetje držav, da naj bi državam dovoljevali, da same proizvajajo. Dobro je, da imajo države svojo proizvodnjo, sama se s tem strinjam, celo ploskam tem državam, namreč s tem se uresničujejo praktično sanje vsakega posameznika. Pred približno 40 leti, nekje v 60 letih, prejšnjega stoletja je Brazilija uvažala večji del svojih živil, naprimer mleko iz Evrope, govedino iz Avstralije, fižo iz Mehike, riž iz Filipinov. Zahvaljujoč temu uvozu so Brazilci v 50. in 60. letih morali mesečno porabiti 48 odstotkov svojih odstotkov zgolj za nakup teh dobrin, kar je absolutno preveč. Danes Brazilci porabijo zgolj 18 odstotkov svojih prihodkov na mesečni ravni za to vrstne proizvode. Kako je prišlo do te razlike? Z tem, da smo povečali proizvodnjo in vse denar, ki so ga privrčevali, sedaj brazilci vlagajo v svoje stanovanje, potem izobraževanje, zdravstvo in tako naprej. Pri kmetijstvu je pomembno predvsem to, da se je zahvaljujoč vsem kmetijskim dejavnostim izboljšala predvsem življenska slika naših državljanov. Spoh ne gre toliko za uvoz ali izvoz. Naši državljani so sedaj samozadostni oziroma naša proizvodnja je samozadostna. To je razlika v primerjavi z 60 leti. Imrap veliko podjetje, raziskovalno podjetje, ki sodeluje z Afriko, z Latinsko Ameriko in tako naprej, se osredotoča na semena, ki jih uvažamo iz Evrope ta semena potem prilagodijo vlažnemu tropskemu podnebju pri nas. Semena, ki jih uvažamo iz Evrope ali kjerkoli drugot po svetu, so nam tudi omogočila, da smo razvili svoje vrste, ki so prilagojene na tropsko-brazilsko podnebje. To je bila ta velika revolucija, ki se je zgodila v Braziliji. Proizvode, ki smo jih vozili iz eh, Evrope, te velike celine, smo potem preoblikovali jih, prilagodili brazilskim pogojem. Veste, da velik potencial skriva tudi genetika, še posebej, naprimer, ko gre za govedino, ki jo uvažamo iz Indije. Veliko smo dolžni tej državi. Uspeli smo vzpostaviti tudi obsežne kmetije, kjer vzrejajo govedo. Veliko govedi je v Braziliji in to govedo se pase po naših pašnikah in prerijah. Gre za kakovostno živino. Izboljšala se je tudi sama proizvodnja. Kmetje so veliko vlagali naprimer v pašnike, Ko pa je govora o biogorivih, lahko povem, da nas absolutno nič ne skrbi. 27 odstotkov ozemlja, se pravi 236 milijonov hektarjev, namenjamo kmetijski proizvodni in samo 17 milijonov hektarjev je namenjenih proizvodni bioetanola. Če bi povečali to površino, bi še vedno za proizvodnjo biometanola namenjali manjši delež kmetijskih površin. Izogniti se želimo fosilnim gorivom, mi želimo uporabljati biogoriva in v Braziliji to res nima cene. Videli ste, kako se je spreminjala naprimer proizvodnja sladkorja. Dobro je, da imamo velike reke, kamor smo lahko namestili tudi električ, eh, vodne elektrarne, ki nam omogočajo, da sami proizvajamo energijo. To sta ti dve veliki prednosti, ki nam jih omogoča narava. Gospod predsednik, lahko sicer udarite s kladivcem po mizi, če želite, da zaključim, vas bom obogala. Če se lotim še krčenja gozdov. Lani so vsa mednarodna podjetja dosegla uspeh, kajti v Braziliji je prišlo do zmanjšanja krčenja gozdov. Na konferenci COP na Danskem smo se zavezali, da bomo v amazonskem gozdu zmanjšali krčenje gozda za 22 tisoč kvadratnih metrov. Manj smo posekali gozde. Torej, do leta 2020 smo obljubili, da bomo zmanjšali sečnjo za 80 odstotkov. Velja to predvsem za tropski pragost. Tudi nejeverni Tomaži lahko to sami preverijo s pomočjo satelitskih posnetkov, ki so danes zelo natančni. Boste videli, ali lažemo ali govorimo resnico. Poleg tega obstaja mednarodno podjetje, ki je tudi objavilo vse te posnetke. Sedaj na amazonski gost gledamo z drugačnimi očmi. Prej ste me spraševali namreč tudi o tem. Če bi mi to vprašanje zastavili pred desetimi leti, bi verjetno rekla, da to podjetje pretirava, da pretirave predvsem tisti, ki se zauzemajo za okolje. Vendar sem spremenila svoje mnenje. Danes sem ministrica, imam drugačen pogled in vedno ustrajam na tem, da je gost zelo pomemben. Namreč, če okolje nikogar več ne bo zanimalo ali brigalo, potem ne vemo, kaj se bo zgodilo z amazonskim gozdom. Okoljski vidik je za nas pomemben, tudi z vidika biotske raznovrstnosti. V amazonskem pragozdu je ogromno biotske raznovrstnosti. Mi pravzaprav poznamo samo 10 odstotkov biotske raznovrstnosti v tropskem gozdu. Glede segrevanja podnebja, tudi to nas seveda skrbi določene regije, naprimer v Sao Paulo, v Paranaju, potem na jugu Minažerajsa, pa tudi v središču v Golajsu, obstajajo precejšne težave zaradi pomankanja vode. Tako letos kot lansko leto so se v teh regijah soočali s precejšnjimi težavami, tudi na začetku letošnjega leta. Kar nekaj napak je bilo storjenih v preteklosti, številnim dogodkom bi se lahko bili izognili, če bi se ustrezno pripravili, če bi imeli na voljo ustrezne rezerve vode. Tu ne gre za to, da bi sedaj iskali krivce, pomembno je, da napake popravimo, potrebujemo tudi več raziskav. Osredotočiti se moramo predvsem na tiste proizvode in dobrine, ki jih vzgajamo oziroma proizvajamo s pomočjo vode. Za proizvodnjo riža potrebujemo vsaj en liter vode na določeno površino. S pomočjo novih tehnologij pa bomo porabo vode za vzgojo riža precej zmanjšali. 30 milijonov hektarjev imamo na voljo in te površine bi lahko bolje namakali. Trenutno namakamo samo 5 milijonov. Pomembno je, da se zavedamo, koliko imamo na voljo naprimer tudi sladke vode. Če želimo, da bi na korekten način uporabljali svoje vodne vire, moramo seveda svojo proizvodnjo povečati, ne da bi pri tem prišlo do krčenja gozdov. Uporabljati moramo zgolj tista območja, ki jih je moč namakati. Kar nekaj poslancev je namreč to tudi omenilo. V nekaterih regijah lahko storimo trikrat ali celo dvakrat več kot na določenih drugih območjih. Mm. Nekaj časa še imam, gospod predsednik, če se ne motim ali ne. Okay.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 evropsko in portugalsko kolonizacijo, kajti kolonizacija je Braziliji tudi omogočila, da je postala velika država. Združeni smo, govorimo samo en jezik, jezik nas povezuje in če se ozremo drugot po svetu, vidimo, da je to velik čudež. Vseeno pa je bilo storjenih nekaj napak, samo, 8, samo 11 odstotkov brazilskega ozemlja pripada indijancem oziroma 13 odstotkov, to je 115 milijonov hektarjev. Ta območja so namenjena 816 tisočim indijancem. Torej 115 milijonov hektarjev, 13 odstotkov brazilske površine namenjamo 816 tisočim indijancem. to je tolikšna površina, kot je 11 odstotkov celotne Evrope oziroma 38 krat površina Belgije. Se nam respondi todas as questões, como... Tako, upam, da sem odgovorila na vsa vaša vprašanja. Seveda sem pripravljena nadaljevati, če mi predsednik to dovoli. Če pa mu je ljubše, da sedaj zaključim, lahko odgovorim na preostala vprašanja, ki sem jih prejela tudi v pisni obliki. Sem si skrbno se zabeležila. Hvala. Pani minister, bardzo się cieszymy. Gospa ministrica, zelo nas veseli to, kar ste nam povedali, kajti to je za nas zelo pomembno. Namreč, da ministrica v vladi tako velike države s tako velikim sektorjem kmetijstva na ta način razume problematiko, ki je pomembna ne le za Brazilijo, ampak za cel svet. Namreč naravni viri kmetijska bogatstva predstavljajo tudi zelo veliko odgovornost do okolja, do naslednjih generacij, o čemer mnogo krat govorimo. Drug vidik pa je eh, globalizacija, svetovni trg in eh, to od nas zahteva razpravo o vsem tem. Kaj ti po integraciji kmetijske politike v EU sledi povezovanje na globalni ravni. Tu gre za večstranske sporazume, za dvostranske sporazume in eh, vidimo, da moramo na tem področju preprosto držati skupaj in eh, skupaj oblikovati prihodnost, katere na ta način lahko dosežemo pozitivne učinke. Še enkrat, gospa ministrica, najlepša hvala. Hvala celotni delegaciji. Upravičujem eh, se, da nisem vsakega izmed vas, poslancev, senatorjev, uspel osebno pozdraviti. Eh, mislim pa, da je bila ta izmenjava mnen zelo koristna, torej smo lahko slišali vaše stališča, da ste slišali komentarje na vprašanje poslancev Evropskega parlamenta, ki tu zastopajo 28 različnih držav, to mislim, da je zelo, zelo koristno. Še enkrat torej najlepša hvala, gospa ministrica, in eh, želimo vam še naprej uspešnega razvoja in eh, vse dobro vaši veliki državi, Braziliji, vsem prebivalcem te države, eh, kmetijstvu te države in eh, vse dobro tudi pri soočanju se z izivom, ki ste ga omenili, to je zagotovitev zadostnih količin hrane za vse prebivalce sveta. Še enkrat hvala lepa, veseli nas, da smo vas lahko tu sprejeli in da smo upravili ta skupni eh, pogovor. Zdaj pa sledi naslednja tema, ki jo bo predstavil kolega Hojzling in sicer ekološko eh, kmetovanje. Mislim, da bo to kar eh, zanimiva eh, tema. Nekaj časa smo mu vzeli, ampak mislim, da nam bo oprostil. Hvala, gospa ministrica, hvala še enkrat celotni delegaciji in hvala lepa za to priložnost. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala.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 panie pośle Hausling. Gospod Hausling. Torej, kje stojimo, kako naprej? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bom kar začel, da ne bomo izgubili preveč časa. Gre za temo, s katero se ukvarjamo že kar nekaj časa. In sicer od eh, marca 2014 eh, smo začeli pogovarjati o novi različici tako imenovane ekouredbe, tako da bom zdaj nekoliko bolj previden pri formulaciji. Skupno imamo 252 predlogov sprememb, to mislim, da kaže, da je kar nekaj sprememb, ki smo jih eh, tu sprejeli. Upam, da gre za spremembe v interesu celotnega sektorja in eh, tudi potrošnikov. Eh, želimo si, da bi zadeva šla predvsem v praktično eh, smer. Eh, to velja tudi za komisijo. Gre za zelo veliko število delegiranih aktov. Kolikor se je redalo, smo skušali eh, te zmanjšati na minimum. veliko smo obnovili stare uredbe, kajti ne more biti tako, da imamo novo uredbo eh, s toliko nekimi novimi določbami, pri katerih v bistvu potem komisiji dajemo popolnoma proste roke pri nadaljem oblikovanju tega področja. Mm, zato je pomembno, da torej stvari ustrezno rešimo v sami uredbi in da imamo manj delegiranih aktov. Nekaj, kar je povzročilo kar eh, srborito razpravo v sektorju, pa tudi med državami članicami, pa je vprašanje novih menjih vrednosti za ekološke izdelke, torej nekakšna ničena toleranca za pesticide. Sam sem izredno proti temu, kajti sem mnenja, da bomo potem nekoliko na glavo postavili načelo onesnaževalec plača, kajti potem, naprimer, nikakor ne moremo veriti, kdo bo odgovoren za morebiten eh, izliv ne, eh, škodljivih snovi. Mm. Adi imamo mene vrednosti, ki so smiselne ali pa jih sploh ne omenjamo. Mislim, da je to v bistvu minimalen problem. Uh, mislim pa, da moramo tudi pri ekološkem kmetijstvu ohraniti predvsem nadzor nad procesi, kajti ekološka pridelava je več kot zgolj neuporaba pesticidov, gre za način kmetovanja, za način živinoreje in za številne druge eh, elemente definicije ekološkega kmetovanja in eh, zgolj eh, dejstvo, da je nekaj prosto pesticidov, mislim, da preveč poenostavlja to celotno problematiko. Odgovornost producent, proizvajalcev mora po našem mnenju postati večja. Proizvajalci morajo uh, sporočati vsakršno onesnaženje in pristojni organi morajo takoj ukrepati, uh, kajti gre za tudi velik pomen tega, da pristojni organi potem ustrezno takoj ukrepajo v takšnih primerih pri spremembi besedila mislim, da je pomembno, da povemo, da imamo v Evropi zelo raznoliko izvajanje starega besedila. Imamo zelo različne sisteme nadzora, imamo zelo različne interpretacije tega, kdaj je treba nek proizvod umakniti iz prodaje, kdaj ne. In imamo zelo, zelo malo podatkov. Komisija, komisija nam eh, niti ni znala povedati, kje je, koliko ekoloških semen in kako lahko morda sektor spodbujamo tudi v to smer. Tako da računam na vašo podporo, da bomo tako kot eh, drugot eh, tudi tu lahko ustanovili agencijo, ekološko agencijo, ki bo harmonizirala ta sistem v EU, da bo ta sektor naredil korak naprej in da bomo tudi pri uvozu, kar je zelo pomembna problematika, dosegli ustrezno stopnjo harmonizacije je pa dejstvo, da ne moremo sprejeti tega, da imamo skupaj približno 60 različnih standardov za nadzor nad eh, uvozom. Tako da tu upamo, da se bo kaj zgodilo in za ekološko agencijo mislim, da bi lahko dosegli to, da bomo imeli enotne standarde in to mislim, da je zelo uh, pomemben element harmonizacije pravil na evropski ravni. Edno cilj, ki si, je, ki si jih je tudi zastavila komisija, je področje ekoloških eh, semen in uh, Eh, živine, ki se živinoreje, ki potekajo ekološko. Eh, to je zelo lepo, ampak mora biti izvedljivo. In eh, eko kmetom moramo dati možnost normalnega razvoja, imamo zelo raznolike standarde in mislim, da je to naša ključna naloga, torej da sprememo novo uredbo in da v Evropi te stvari pripeljemo in popeljemo naprej. Pomembno je, da ustrezno preučimo razmerje v državah članicah in da potem zagotovimo enako izvajanje. Enotni smo si ga zadeva cilj, le pot, ki pelje do tega cilja, je zelo raznolika. Tu je regionalna nabava hrane pomembna. Ja, res je, da če v neki regiji ni proizvodnje nekega izdelka, potem težko kupujemo vse iz regionalnih virov. Tako da moramo pri prehodu na ekološko kmetovanje najti fleksibilne rešitve, ki ne bodo zavirale celotnega sistema. Še ena zadeva, o kateri se je treba pogovoriti in ki mislim, da je pomembna za našo razpravo. Pri ekološkem kmetovanju mislim, da postavljamo standarde, ker zadeva živinorejo. rejo. Eh, mislim, da se treba pogovoriti tudi o velikosti takšnih eh, obratov. To bo sprožilo zelo živahno razpravo. Mislim, da smo se že sedaj dogovorili, da 3000 kokoši v eh, enem samem obratu je kar dovolj. Tako da mislim, da se treba govori, pogovoriti tudi o mejah ekološkega kmetovanja. Enako velja tudi Eh, za število govedel, število eh, prašičev. Skratka, o vsem tem se z veseljem pogovorimo, ampak eh, mislim, da potrebujemo ustrezno osnovo za to razpravo. No in še ena zadeva, ki je pomembna, nadzor in inšpekcija, o tem je govorila, govorilo tudi računsko sodišče. Mislim, da ne moremo letnega pregleda nadomestiti zgolj z oceno tveganja. Številni potrošniki tudi želijo to, da se lahko zanašajo na vsako letni pregled. To seveda še ne pomeni, da sistema ne moramo podpreti z analizo tvega, ampak eh, zanašati se zgolj na to, mislim, da je korak predaleč. Torej, sistem letnih pregledov mislim, da je treba ohraniti, prav tako nasprotujem temu, da bi uradni nadzor izključili iz eh, uredbe. Mislim, da se je ta sistem pokazal za dobrega in eh, mislim, da je pomembno, da to ohranimo in morda še celo izboljšamo. Mislim, da moramo prav tako pri uvozu upoštevati regionalne posebnosti eh, in enotne zahteve, mislim, da bi bile tu dokaj težavne. Ne bom zdaj šel skozi vseh 250 amendmajev, konec konca ste vse vse dobili v vseh ali vsaj v večini jezikov, nekaj jih še čakamo. Eh, predvsem bi se rad zahvalil komisiji za konstruktivno izmenjavo mnen, ki smo jo imeli na številnih tečnih sestankih. Hvala tudi poročevalcem v Senci, že v tem trenutku, kajti tudi z njimi smo imeli zelo intenzivne razprave in eh, hvala jim za konstruktivno sodelovanje. Hvala pa tudi svetu, eh, s katerim smo imeli že nekaj izmenjav. In upam, da bomo še letos prišli do dogovora, kajti sektor mislim, da si zasluži to, da bodo stvari končno eh, jasne, kar zadeva to tako imenovano eko uredbo. Eh, tako da računam še naprej na konstruktivno sodelovanje s svetom. Hvala. Hvala lepa, gospod Hojsling. Torej, to je le ena od eh, številnih eh, razprav, ki nas še čakajo. Amandmaje imamo že v številnih eh, jezikih. Do 12. junija je potrebno vložiti amandmaje. Kot veste, ob 17.30 začenjamo s skupnim zasedanjem z odborom Envi v 4Q2, tako da zdaj odpiram razpravo po eno minuto vsak, prosim tam gori imate uro, vsak da bi eno minuto nič več. Najprej pročevalec v senci. Želite besedo? Pozdrav. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Jedna minuta. Ena minuta. Hvala, gospod eh, predsednik, upam, da se zdaj slišimo. Gospod predsednik, Hvala lepa, hvala tudi poročevalcu za predstavitev tega poročila. Najprej ne povem, da je škoda, da imamo samo eno minuto vsak pri tem tako pomembnem poročilu. Že zadnjič je imel poročevalec 15-minutno predstavitev, jaz pa imam zdaj 20 sekund, da se na to odzovem, ne vem, na no, to se mi ne zdi ravno sorazmerno, ampak bom vseeno poskusil. Na splošno. se lahko zahvalim za to poročilo, ki se mi zdi zelo posrečeno, sploh kar zadeva tematiko mejnih vrednosti, kar zadeva uh, nadzor in uh, preglede. Mislim, da je nadzor procesov zelo pomemben, če posebej, ko gre za ekološka semena in uh, ekološko krmo. Tu mislim, da gremo v pravo smer. Pogovoriti se je potrebno tudi o prilogih glede mešanih gospodarstv, potem uh, vprašanje velikosti obratov. Nisem čisto prepričan, ali je smiselno v tej eh, eko uredbi resnično postavljati zgornjo mejo, kar zadeva velikost eh, obratov. Mislim, da se treba pogovoriti tudi o predlagani agenciji. Mislim namreč, da bi bilo uh, smiselno imeti tudi nekakšno mm, kliniško telo, Eh, in pomenu bi bilo, če bi se več ukvarjali s trenutno uredbo na mesto, pa da eh, vse uprek eh, predlagamo spremembe te obstoječe uredbe. Tako, vidim, da imajo poročevalci v senci vse čas se stike med seboj. Lahko že zdaj povem, da vsi zahvaljujemo za sodelovanje, tako da ne bomo več tratili časa za te zahvale in pohvale in predlagam tudi ne ponavljamo tega, kar je že bilo. Eh, rečeno. Gospod Ondrijo. Hvala lepa, gospod predsednik. 15 dni je rok za vložitev predlogov sprememb pri tako pomembnem tehničnem dosegu, to vendarle ni resno. Biti moramo veliko bolj resni. Tudi sama razprava danes traja 32 minut, kar pomeni, da spoh ne moremo izraziti svojih stališč. Vse to, kar je povedal Martin, je seveda pomembno. V tej eni minuti, ne vem, po mojem spoh nima smisla karkoli izpostavljati. Rad bi samo pozdravil delo, ki ga je upravil Martin pri tem poročilu. Rekel je že, kaj se dogaja z predlogi sprememb. Mislim, da bi morali predvsem razširiti področje delovanja evropske kmetijske politike, njen domet. Veliko govorimo tudi o samem področju uporabe uredbe, ko gre za uvoz, za notranji nadzor, potem za mešanice in tako naprej. Vse to so zelo zanimive zadeve, o katerih bi se morali bolj poglobljeno pogovarjati. Eno formulo je predlagal že kolega. Martin, potem je tu še rastlinski sektor, živalski sektor. Ni resno, da se teh tematik lotevamo v tako kratkem času. Potrebujemo tudi več časa za vložitev predlogov spremen, predvsem pa pri tem, da se jo potrebujemo več časa, zato da se poglobljeno pogovorimo o vseh predlogih glavnega poročevalca. Hvala. Posled Culo. Kolega Zulo. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi poročevalcu Hojzlingu za pripravljeno za sodelovanje. Hvala lepa tudi za vse delo, ki ste ga upravili na teh srečanjih. Sam bi rad podaril predvsem naslednje. Če se želimo korektno lotiti te tematike, potrebujemo dolgoročno vizijo, ki bo na nek način odražala tudi današnje stanje. Dejstvo je, da je ekološki sektor obravnavan kot nišni sektor, obetaven sektor, sektor z velikim potencialom, v okviru katerega se ohranja tudi tradicija, ampak zdi se mi, da bo v prihodnje izginilo oboje, tako tradicionalni kot tudi ti inovativni ekološki sektori. Zato bi morali upoštevati tudi te dejavnike. Pomemben je tudi pristop, ki ga zauzemamo. V mislih imam predvsem agencijo, ta me nekoliko bega, ne samo z vidika stroško, temveč tudi zaradi tega, ker na ekološki sektor gleda kot na nišni sektor in ne na pravzaprav standardni sektor. Potem je tu še vprašanje mešanih obratov. To je sicer dobra rešitev za prehodno obdobje, ampak tudi ta prehod bo treba slejko prej zaključiti. Hvala. Ja, še pripomniš, po... Naj še povem, da bo po uložitvi amandmajev zopet čas za razpravo, tako da bomo imeli še čas za razpravo na to temo. Gospa Miller. Gospod eh, predsednik, govorim v imenu našega poročevalca v Senci, ki je še vedno na letališču in eh, žal ne bo pravočasno tu. Pozdravljamo ta predlog in to poročilo gospoda Hojslinga. Hvala za ta pragmatičen, praktičen pristop, ki ste ga unesli v ta predlog. Mislim, da je vendarle potrebno, kolikor se le da stvari razrešiti in izboljšati v temeljnem aktu. Jasno eh, je naš odgovor ne, eh, menjem vrednostim, načelo mm, onesnaževalec eh, plača, to bi stavilo do 5000 evrov na obrat na leto, to se mi zdi previsoko, glede ekoagencije, o tem se z veseljem pogovorimo, glede Eh, trgovine s tretjimi eh, državami, tu se nam zdijo te rešitve ključnega pomena. Eh, mislim pa, da ne bomo uspeli narediti prav veliko, kar zadeva zgornje meje na področju živinoreje. Tu nas čaka še zanimiva in živahna razprava, na splošno pa smo, lahko povem, da pozitivno presenečeni nad tem poročilom, ki je pred nami. Hvala lepa. gospod Hajtoma. Se upravičujem, predsednik. Najprej hvala lepa gospodu Hojzvingu za upravljeno delo pri tem občutljivem vprašanju. Dvomi, da potrebujemo novo uredbo, mislim, da bo privedla zgolj dodatno upravno breme. Bi pa rad izpostavil par pomislekov, ki jih imam. Najprej glede usporedne proizvodnje. Pročevalec predlaga, da naj se usporedna proizvodnja postopoma ukine, ampak usporedna proizvodnja omogoča kmetom, da izvajo tradicionalne ekološke dejavnosti na isti kmetiji. Pomembno je tudi vprašanje nadzora. Komisija je spostavila tudi vprašanje, ali je ta pristop, ki temelji na tveganju, stroškovno učinkovit ali res zmanjšuje birokracijo. Mislim, da je pristop pomemben. Potem je tu še vprašanje certifikatov v maloprodajnem sektorju. Samo za predpakirane proizvodnje naj bi imeli na voljo izjemo, takšen je predlog poročevalcev, so pa te izjeme že sedaj na voljo v obstoječi zakonodaji in so koristne. Hvala. Ernst Garcia. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes se odzivam pravzaprav na iz razprave, ki so potekale vse do sedaj na to temo. Ne bom govorila samo o v zvezi z današnjo točko. Namreč nemogoče se mi zdi, da imajo poslanci na voljo samo tri minute ali pa še manj za to, da se oglasijo v razpravi. Mislim, da bi moral sekretarjat poskrbeti za boljšo porazdelitev časa. Niti na plenarnem zasedanju ne moremo govoriti o tematikah, niti na zasedanjih odbora, tako da ne vem, zakaj smo sploh še poslanci. Prihajam iz države, kjer je Seveda je ekološka pridelava precej razširjena, zato gospod poročevalec bomo vložila veliko predlogov sprememb. Slišali smo, da obstajajo tudi nišni sektori, naprimer sektor semen, tako da bomo vložila veliko predlogov sprememb na to temo. Upam, da nam bo sekretarjat v prihodnje dopustil, da govorimo vsaj tri minute med razpravo, sicer nima smisla. Hvala. Tak, možno, že više za nja zorganizovati. Ja, morda bilo bolje res, da imamo na mesto večjih eh, razprav eno daljšo in potem bo tudi vaši prispevki lahko daljši, ampak eh, gre za to, da se pač obravnava tisto, tisto vprašanje, ki so v tej fazi pomembna. Kot rečeno, čaka nas še ena razprava po uh, teh amandmajih. Gospa Kostinger. Hvala, gospod eh, predsednik, hvala tudi poročevalcem Martinu Hojzlingu. Eh, tu se zdaj borimo za menje vrednosti in eh, za vprašanje pesticidno. Resno, hvala lepa, Martin, za odlično delo. Pri bioloških semenih, ekosemenih, tu bi vsekako potrebovali nekakšno spodbudo, namreč 85% trga semen je v rokah treh koncernov v Evropi, Eh, kot je pokazala lanska študija, tako da eh, če je vedno več eh, biokmetov, ki mora uporabljati vedno manj biosemen, potem mislim, da to ne ponuja ravno možnosti za razvoj. Tako da tu potrebujemo spodbude za nadaljni razvoj, sploh za naše evropske proizvajalce semenskega materijala. Tu so velike priložnosti. V goratih območjih pa potrebujemo izjeme, še posebej, ko gre za eh, naprimer živinorejo v goratih območjih, tam je to ena od možnosti, ampak tu potrebujemo izjeme, eh, sploh kar zadeva eh, tehnike živinoreje. Eh, nečesa ne razumem pri predlogi glede velikosti obratov. To zadeva Avstrijo v manjšem obsegu, ampak vendarle me zanima poročevalec, kaj se zgodi potem z ne vem, zakaj gre 2999 svinji bolje kot 3001. Eh, eh, ne vem, velikost je odvisna od načina reje in tako naprej. Mislim, da o tem lahko še na dolgo in široko govorimo. Hvala lepa. Pani posel Aguilera, bardzo prosim. Gospa Aguilera. Sí, gracias, presidente. Hvala lepa, predsednik. Se kar strinjam s tem, kar je predlagala kolegica Erans. Mislim, da bi za to vrstne razprave morali nameniti več časa, tako da predsedstvo in sekretarjat prosim, da se te stvari enkrat za vse le razrešijo. Če se lotim same tematike, tudi sama prihajam iz Španije, kjer je ekološka pridelava precej obsežna, ampak ne razumem, zakaj v teh razpravah vedno slišimo tudi nekatere, ki govorijo o tem, da bi morala celotna proizvodnja biti ekološka. Ne. Ekološka proizvodnja bo vedno soobstajala s tradicionalno proizvodnjo in to je treba tudi omogočiti. Sama si sicer želim, da se ekološka proizvodnja v Evropi poveča, ampak vseeno moramo hraniti tudi tradicionalno proizvodnjo. Tu in tam bomo seveda vložili kakšen predlog spremembe na to poročilo, nasploh pa se strinjam kajti pravite, da vse preveč stvari prepuščamo v rokah komisije. Zato potrebujemo temeljno uredbo. Člen 20 je zelo pomemben. Trenutne razmere niso dobre za ta sektor. Uložila bom tudi predlog spremembe s tem v zvezi. Mislim pa, da se nasplošno lahko strinjam z vašim predlogom. Čeprav ne razumem, kako je obsežna živinoreja povezana z ekološkim kmetijstvom. Lep, res ne razumem. Razumem, da ste zeleni, razumem vašo ideologijo, ampak včasih pa res ne morete mešati teh dveh pojmov. Pan posel Dorfman, da zaprošam. Ja, danke. Gospod Dorfman. Hvala, gospod eh, predsednik. Tudi jaz eh, moram reči, da je časa občutno premalo za to razpravo. In imeli smo zdaj dve uri, ja, zelo zanimivo razpravo o kmetijstvu v Braziliji, ampak eh, brez kakšne res eh, pomembne zgodbe, ki bi stala za to. Zdaj imamo pa 14 minut za razpravo o zelo pomembni temi. To mislim, da ni ravno smiselno. Uh, bi pa rad omenil temo mejnih vrednosti. Prehajam iz Italije, kjer so mejne vrednosti za otroško hrano nekaj let že uveljavi in to je privedlo do hudih težav, kaj ti prihaja do uh, uh, onesnaženja iz konvencionalnih eh, kmetij na biokmetije. In tudi v regiji, iz katere jaz prihajam, je veliko biokmetij v težavah, ker preprosto ne more več proizvajati eh, izdelkov z mm, vrednostmi pod mejno vrednostjo. Uh, Eh, tako da mislim, da bi tu morali vendarle upoštevati izkušnje uh, iz Italije in dojeti, da je predlog komisije, kakršen je v sedanji obliki, relativno nesmislen. Hvala. Gospodin Hojzling. Uh... Eh. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Hojzling. Tisto, kar ste povedali, je zanimivo. Ekološka pridelava na bolgarskem je nekoliko drugače zasnovana, zato bi moral parlament biti bolj aktiven. V predlogu spremembe 196 govorimo o nadzoru in certificiranju bioloških proizvodov. V tretji točki svojega predloga govorite o oceni tveganja. Če želimo biološko proizvodnjo ohraniti čisto, mora nadzor veljati za vse proizvajalce, ki bi jih morali letno pregledovati. Na no, vse zadnje gre tu za zagotavljanje kakovosti, ne zgolj za enkratno odobritev. Temu se torej ne bi smeli odreči. V predlogu 352 piše, da bodo merila opredeljena kasneje. Gospod Hojzling bi lahko povedali kaj več o tem, kdaj se bodo opredeljevala merila. Skupinsko certificiranje je nekaj novega, s tem se bo zmanjšalo birokratsko breme. Proizvajalce pa vseeno zanima, kakšne pogoje bodo morali izpolniti. Biološki proizvajalci oziroma ekološki proizvajalci v moji državi so se obrnili name, stvari jih močno skrbijo. Pravijo, da bi skupinska certificiranje lahko privedlo do znižanega nadzora kakovosti in predvsem do nižjih cen. Strinjam se tudi s tem, kar je povedala gospa Köstinger glede različnih sort semen in tudi sort sadja in zelenjave. Sorte so zelo pomembne. Obstaja namreč sorta, ki se razvija v, določen, eh, v določeni regiji, ta regija postane tudi poznana po tej sorti. Tudi lokalna proizvodnja se lahko s tem bolje spodbuja. Na tak način lahko pomagamo tudi, da pride do več inovativnosti v tem sektorju. Svoj predlog bomo poslal kasneje. Takula. Gospod Takula.

V tej minuti se lahko dotaknem samo ključnega vprašanja, to je povezano z agencijo. Obstajajo tudi druge pomembne zadeve, sam bi se najprej lotil vprašanja agencije. Kot zakonodajalci moramo vedeti, da potrebujemo manj zakonodaje, vendar mora zakonodaja biti boljša. Agencija ne bo prinesla nič novega, birokracije je že tako ali tako preveč. Nadzor, ki temelji na tveganju, je nekaj, k čemu smo stremeli tudi na finskem, ampak nima smisla, da izvajamo več vrst nadzora oziroma več kontrolnih pregledov letno. Kmetom moramo zaupati, da bodo svoje delo opravljali korektno. Mislim, da bodo nadzori, ki temeljijo na tveganju, več kot zadoščali. Manj birokracije torej potrebujemo, več smisla moramo unesti v to, kako porabljamo sredstva, ki jih imamo na voljo, pri tem pa moramo pomagati proizvodnji. To so nekatere zamisli, ki bi jih rada danes izpostavil. Hvala. Hvala, kolega Agnew. Uh, Že prej sem povedal, predsednik, da dokler ni bilo pripravljeno to poročilo, je večina ekološke pridelave v Združenem kraljestvu bila učinkovita. Sedaj pa se zaradi teh predlogov spreminja mnenje naših kmetov. Praktično nemogoče bo ekološko kmetovati v naši državi pod temi pogoji in pravili. Premalo fleksibilnosti je, vse skupaj je tvegano, kot veste, je trg precej muhal. Tisto, kar mene še posebej zanima, pa je, da je v Britaniji zagotovljen precejšen nadzor nad ekološkim kmetovanjem. Nekateri menijo, da ekološko sadje, ekološka zelenjava veliko boljša, ampak Eggs, leaves, bird droppings, metal pieces, and dead insects. Yes, they're organic, Vprašanje je, ali posamezni deli, ki se prav tako organsko proizvajajo, dejansko predstavljajo nekaj hranilnega, kot so naprimer razni ostanki vej, septiči, strepki in tako naprej. No. Okay. Pan posel Federlej. Dobro, potem pa gospod Federlej. Ok, pa posel Ferran, bal posel potem pa gospod Ferrand. Evident, c'est mon voisin qui me distrait. Ja. Lepo, jaz sem se tukaj motil tukaj. Ja, uh, lepo je bilo videti to počle gospoda Hoslinka. Predvsem ste se osredotočili na um, biozdelke in pa na to, kako um, spodbuditi uh, to, kako se ugotavlja izvor teh proizvodov. Vse to je, mislim, da v redu in zelo koristno. Bi se pa sretočil na zelo pomembno točko. V predlogu je nekaj negativnega in sicer to, da ni govora o socialnem dumpingu in biokmetijstvo v nekaterih regijah je danes, nažalost, moram reči, pod pritiskom. Um, cene so previsoke, kar pomeni, da um, jih marsikdo ne more privoščiti. Zato bi rad povedal, da je ta problem socialnega dumpinga zelo resen in to je treba upoštevati tudi v tej študiji. Uh, ehm, naprimer, marsikdo uporablja um, delavce za 10-20 evrov na dan, torej um, tudi nezakonite delavce. To seveda pomeni težave in um, mislim, da. Eh, je treba upoštevati socialni dumping eh, pri tem problemu ekološke predelave. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod Federle. Hvala, ne. Eh, jo ja, vil burja me od industri. Hvala. Na najprej podarim to, kako pomembno je, da se opravi takšna izmenjava mnen v tem odboru. To je zelo koristno, kajti tako bolje vemo, kakšna vprašanja so najpomembnejša za kolege. Kar potem pomeni tudi to, da bomo lažje glasovali, oziroma da bomo vedeli, o čem glasujemo. Poročevalec, mislim, da gre v pravo smer po tem predlogu komisije, ampak mislim, da lahko še marsikaj izboljšamo. Tri stvari bi rad omenil. Kot prvo, ali se lahko mleko ali pa govedina proizvaja iz Eh, nekaterih živalskih proizvodov na švedskem mešano um, kmetijstvo. Pogosto, naprimer, se um, tradicionalno kmetijstvo in pa biokmetijstvo meša. To mislim, da moramo omogočiti. To kombinacijo treba omogočiti, ker če, če ne, ekološke kmetije ne bodo preživele. Pa še nekaj. Um, Evropska agencija za biološko kmetijstvo. To mislim, da ni prava pot. Kot je povedal finski kolega, mislim, da ni prav, da ustvarjamo novo birokracijo. Mislim, da ne smemo ogrožati raztočega trga. Moramo dopustiti, da še vedno raste. Hvala lepa, gospod Tanegan. Eh. Hvala, rad bi čestitev poslancev Hosniku za to delo. Bi se pa strinjal uh, s predgovorcem odprej. Uh, Eh, namreč da potrebujemo več časa za vložitev amatmajo, kajti to je zelo podroben dokument. Eh, nekateri pravite, da potrebujemo več časa tukaj za govor. Nekaj me zanima, ali bi lahko morda pravočasno začeli s stankom, kajti sam pridem sem in potem se sprašujem, kaj naj se daš sploh še berem, kajti ne vem, tukaj pred pol ure ne bi se že začel sestanek in, in marsikdo tukaj še tava naokoli. Torej vi morate potem posedati ljudi kot neke mahne otroke. Glede, sam sem bil, naprimer, um, v naši šoli in um, ravnatelj je um, zaprl vrata, če bi nekdo pet minut uh, prepozen in mislim, da če bi tukaj začeli um, s sestankom pravočasno, bi imeli čisto za dosti časa, da vse te razprave. Hvala. Bardzo dziękuję, przyjmuję. Najlepša hvala. Sprejeto. Zdaj pa bi besedo predal predstavniku oziroma predstavnici komisije. Gospod direktorica, izvolite. Merci, monsieur le président. Euh, à monsieur Reusling pour... Euh, hvala lepa. Gospod predsednik, hvala lepa gospodu Hoslingu za ta predlog poročila. To je zelo pomemben dokument in z velikim zanimanjem že čakamo na to končno obliko poročila. Naj povem še par besed glede tega, zakaj se je komisija odločila za ta predlog. Kot prvo, kot veste, eh, je rast eh, sektora bio kmetijstva zelo pomemben, okoli 900 torej na leto. In prej bil to nišni sektor, sedaj pa je predvsem bolj globalen, splošen sektor vedno pomembnejši delež ima tudi v trenutni porabi oziroma rasti. Pa še nekaj, kot rečeno, to je velika rast in v glavnem je to rezultat uvažanja, ne pa toliko uh, povečave biokmetijstva uh, v Evropski uniji. Zato mislim, da tukaj lahko še izboljšamo. Uh, pristop novih akterjev na ta trg, ki tako hitro raste. Potem naslednje. Ta trenutni sistem nadzora ni zadosti rigorozen in ga je računsko sodišče tudi že izpostavilo kot eh, nekaj negativnega. Tukaj pri nadzoru lahko še marsikaj izboljšamo. Potem kot četrto. Ta trenutni sistem, kot je trenutno zasnovan in kot trenutno funkcionira, eh, je tak, da uh, so evropski kmetovalci um, v slabšem položaju kot pa um, uvozniki v Evropsko unijo. Zato je treba tukaj uskladiti standarde, tako da um, bilo to bolj enakopravno, torej, da so uh, proizvodi iz tretjih držav v skladu z istimi standardi kot tisti v Evropski uniji, tisti, ki so proizvedeni v Evropski uniji. Pa še nekaj, uh, evropskim potrošnikom ni treba kupovati teh uh, bioproizvodov. Uh, kupujo jih zato, ker pač zaupajo določenemu logu, uh, logu, ki pravi, da je ta proizvod v skladu s pravili ekološke predelave in pa da je to torej zgled um, takšne predave in pa da ni za veliko pesticidov. To zaupanje treba ukrepiti, kajti če ne potrošniki ne bodo imeli nobene dobrega razloga, da bi se odločali za bioproizvode. Torej, zato smo se odločili za ta predlog komisije, to so ti razlogi, pa še nekaj bi rada podarila. Uh, pomemben faktor um, so tudi ostanki, eh, torej reziduji. Uh, tukaj ne bi imeli predlog, da se določi mejna vrednost teh pesticidov uh, in pa drugih uh, ostankov. Zakaj smo se odločili za to? Glede tudi, če bomo imeli sistem nadzora in pa spremljanja uporabe proizvodov, ki so pripovedani. Uh, je še vedno tudi res, da se ti proizvodi lahko še vedno izdelujejo, te snovi so lahko še vedno prisotne na trgu. Kljub temu, da se um, pravila spoštujejo. In če bodo ti proizvodi prisotni, mislim, da morajo biti prisotni po enakih standardih, enakopravno po celi Evropski uniji. To trenutno ni tako. Uh, mislim, da moramo omogočiti potrošnikom, da imajo zaupanje v takšne loge oziroma logotipe. Pa še nekaj, kakšno je stališče komisije. Vidim, da že mahate skladilce, se bomo stavila, gospod predsednik. Glejte, tukaj čakamo na to mnenje eh, parlamenta, da se pogovarjamo ko je naš eh, komisar začel z mandatom, je dejal, da je zelo fleksibilen in je to tudi dokazal. Torej je za konstruktiven dialog z obema drugima institucijama. Na ta način bi lahko zagotovili čim večjo fleksibilnost za vse in pa tudi mogočili razvoj tega sektora, o čemer sem pregovorila. Hvala lepa. Bardzo dziękuję i poprosimy pana Hausling. Najlepsze chwała. Besiedle lubi gospod Hausling. Szenkret rok za vložitev amandmajev je 12. juni, to kot prvo, kot drugo, čaka nas še ena razprava po poteku tega roka za amandmaje. Bi pa prosil tudi gospoda Heislinga, da nam eh, posreduje nekakšen um, opomnik, nekakšen pregled stanja, da bomo imeli celovit pregled nad eh, stanjem, če bi lahko lahko zato prosili vas in eh, vaše sodelavce. Torej, besedo dobi gospod Hoisling, potem pa se selimo v 4Q2, kjer imamo skupno zasedanje z odborom Envi. 4Q2, tako. Torej, eh, glasovanje v našem odboru bo v četrtek, jutri nimamo zasedanja. Gospod Hoisling, izvolite. Ja, v bistvu sem bistvo povedal, eh, hvala vsem za konstruktivne predloge in mislim, da je ključno, da upoštevamo kritiko vseh, ki so danes pregovorili. Potrebujemo čas za še eno vsebinsko razpravo, kajti cela vrsta eko obratov ima veliko vprašanj, kar zadeva njihovo eh, prihodnost. Je pa treba jasno povedati, da se bomo, upam, da še pred poletnimi počitnicami mhm. zenotili glede številnih vprašanj številni so že omenjali razpravo o tako imenovanih mešanih eh, obratih. Tu imamo kompromisni predlog, ki smo ga že razposlali. Mm, sam sem kar naklonjen temu predlogu, vidim, da je v številnih državah velika potreba po razpravi o tej temi in pripričan sem, da bomo našli ustrezno rešitev. Imamo veliko kulturnih razlik v, v Nemčiji in v Avstriji je to tema, ki sploh ni pomembna. V številnih drugih državah je vprašanje kmetij s polovičnim delovnim časom in podobno kar pomembno. In eh, pomembno je, da prevedemo tega, da bo več bio eh, kmetine pa manj. Glede mejnih vrednosti. Uh, opravili smo kar nekaj že eh, tudi raziskav. Komisija pravi, da potrošniki ne želijo ostankov pesticidov. Eh, ja, ampak če jih poprašate o konvencionalnih proizvodih, tudi tam ne želijo ostankov eh, pesticidov. Tako da je vprašanje vas, potrošnikov, nekoliko nesmiselno omenjati v tem kontekstu. Mislim pa, da bomo našli rešitev ampak kot rečeno, nikakor ne želim še več obremenitev za uh, biosektor. Mislim, da moramo si zastaviti cilj vzpostavitve še več tovrstnih obratov, ne pa manj. Hvala. Mikrofon za predsednika, prosim. Švarte glasovanje. Torej, kot rečeno, v četrtek ob 9. uri zjutraj glasovanje, temu sledi srečanje s komisarjem. Zdaj pa gremo v dvorano 4Q2, kjer bomo obravnavali amandmaje k novi ureditvi glede kloniranja. In se opravičujem, ker sem vam omejil čas za govor pri tej razpravi.